poročila zanimajo bolj podrobno, jih najdete na spletni strani Evropskega parlamenta. Po ne, popravek. Po prekinitvi zasedanja julija se na, skupaj s predsednikom sveta v skladu z odstavkom 74 poslovnika podpisal tri akte, ki so bili sprejeti v običajnem zakonodajnem postopku naslovi teh aktov, ki so podpisani oziroma še bodo podpisani ta teden, bodo na voljo tudi v zapisniku seje. Prehajamo na sprejem oziroma spremembo dnevnega reda. Dobil sem